Ma buongiorno a tutti. Začenjamo z zaslišanjem naslednjega kandidata, kandidata, ki je bil kandidiran strani Slovenije, gospod Milan Martin Cvikal. Lepo ga pozdravljamo v naši sredini. Postopek bo enako kot včeraj. Gre za novega kandidata, 5 minut za predstavitev, 10 minut poročevalki in 20 minut za vprašanja. Izvolite, beseda je vaša, 5 minut imate. Gospod eh, predsednik, dame in gospodje, spoštovani evropski poslanci in evropske poslanke, eh, dovolite mi, da začnem v slovenskem jeziku. Uh, but of course I would uh, turn into English uh, in order to save on. In potem bom preskočil na angliščino, zato da bom prihranil nekaj časa. V svojem uvodu bi rad povedal dve zadevi. E, najprej, kaj sem počel tekom svoje karijere kot strokovnjak za javne finance, kot centralni bančnik in kot nekdo, ki je v Sloveniji prispeval k temu, da smo v času, ko smo postajali članica Evropske unije, vzpostavili sodoben proračunski cikl, vključno z sodobno pripravo proračuna, izvajanjem proračuna in vključno z vzpostavljanjem predpogojem za to, da tako notranji kot eh, zunanji finančni nadzor vključno eh, s parlamentarnim nadzorom, lahko učinkovito poteka. Svojo kariero sem začel v centralni banki in to obdobje se je končalo slovenskimi prizadevanji za samostojnost. Potem sem se začel ukvarjati s fiskalnimi vprašanji čeprav eh, seveda stara država fiskalno ni bila vzdržna. V 90-ih letih sem delal za Svetovno banko. Delal sem predvsem v zvezi z državami, ki so postale članice Evropske unije leta 2004 in tam smo zagotavljali ustrezno ekonomsko eh, vzdušje, ekonomsko okolje eh, za to, da se zagotovi učinkovita poraba davkoplačevalskega denarja. Nazaj v Slovenijo sem se vrnil leta 1998. Takrat sem bil del pogajalske ekipe, ki jo je vodil sedanji komisar Evropske komisije, gospod Potočnik. Pristojen pa sem bil za področje javnih financ in tam sem poskrbel za zakonodajo metodološko podlago in vključno z ustrezno metodologijo GFS in COFOG. In na ta način je Slovenija lahko postala članica Evropske unije v dokaj kratkem času. Takrat sem bil tudi pooblaščeni državni uradnik za črpanje predpristopne pomoči in po zaslugi te predpristopne pomoči je Slovenija postala članica Evropske unije 1. maja 2004. V tistem času, leta 2004, sem bil tudi minister za evropske zadeve v slovenski vladi. Tam sem zagotovil, da smo na vseh področjih eh, zakonodaje skupnosti eh, izvajali ustrezne dejavnosti. Zakaj torej kandidiram za člana Evropskega računskega sodišča? Mislim, da obstajajo trije pomembni predpogoji za učinkovito porabo davkoplačevalskega denarja. Prvič, zakonodaja z ustreznimi klasifikacijami, drugič, eh, učinkoviti Eh, revizijski organi na nacionalni ravni in evropski ravni in pa tretjič parlamentarni nadzor. Parlamentarni nadzor zato, ker ta omogoča prostor za javno razpravo o tem, kako se denar porablja. Tekom svoje kariere v Sloveniji sem učinkovito prispeval eh, na dveh od eh, teh treh področji. Prispeval sem k zakonodaji na področju javnih financ v Sloveniji in prispeval sem k učinkovitemu parlamentarnemu nadzoru, ki smo ga v Sloveniji vzpostavili v prejšnjem mandatu, pri čemer smo upoštevali dobre prakse eh, ustreznega odbora v spodnjem domu britanskega parlamenta. Če bom postal član računskega sodišča, bom storil vse, kar je v moji moči, zato da bom zagotovil, da bo parlamentarni nadzor Evropskega parlamenta in pa sodelovanje z eh, Evropskim parlamentom eh, omogočilo, da bodo imeli evropski davkoplačevalci občutek, da se denar v evropskem proračunu dobro porablja in nalaga. Hvala. Hvala lepa. Besedo dobi poročevalka gospa Ajala Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, eh, bienvenido, señor candidato. Eh, querría yo preguntarle. Najlepša hvala. Eh, najprej dobrodošlica kandidatu. Eh, glede na vaše bogate izkušnje v mednarodnem okolju, ki so zelo zanimive eh, v zvezi z vašo kandidaturo. Uh, vas želim vprašati nekaj uh, v zvezi z vašimi prihodnjimi nalogami. Ali imate kakšne ideje, ki bi bile za nas koristne, kar zadeva odnos med našim torej odborom za proračunski nadzor in računskim sodiščem? Torej, institucije, ki se ji želite pridružiti. Um, Rada bi slišala kaj več o vaših idejah. V svojih pisnih odgovorih na vprašanjik pravite, da mislite, da imata oba organa zelo podobna poslanstva. E, in e, tukaj me zanima bolj podrobno, namreč ne govorimo o prekrivanju nalog, e, gre za dve povsem ločeni poslanstvi, ki pa se v določeni meri dopolnjujeta. Eh, potem bi vas vprašala naslednje. Eh, nekdani predsednik tega odbora, gospod Bež, je pripravil poročilo in v sodelovanju z eh, računskim sodiščem je predvidel radikalno reformo eh, tega sodišča. Namesto, da bi bili zastop, bilo zastopanih 27 držav članic, eh, je predvideval, da bi ta organ postal bolj učinkovit z manjšim številom revizorjev. Torej, ne bi imeli kolegija 27 držav članic članic, kjer seveda obstaja sum, da bi vsak revizor lahko zastopal interese svoje države članice. In eh, seveda želimo v praksi zagotoviti, da ste neodvisni. Rada bi slišala vaše mnenje glede tega. In pa še en element na koncu vprašalnika. Smo vam zastavili vprašanje, ali ste pripravljeni odstopiti od kandidature oziroma omakniti svoje ime, če bi parlament izrekel negativno mnenje. Vaš odgovor se mi ni zdel zelo zadovoljiv. E, imela sem občutek, da pravite, da. Eh, če bi do tega prišlo, potem verjetno parlament ne bi bil objektiven pri izrekanju svojega mnenja. Uh, In eh, sprašujem vas, torej, če bi bili pripravljeni v primeru negativnega mnenja omakniti svoje ime, čeprav ne predlagam, da bi to morda naredili. Najlepša hvala za vprašanja. Eh, Odbor za proračunski nadzor Evropskega parlamenta in računsko sodišče imata podobni nalogi, gre za eh, poslanstvi, ki se dopolnjujeta. V kakšnem smislu? Kadar odbor za proračunski nadzor obravnava določeno poročilo, naprimer eh, poročilo o tem, kako komisija in države članice uporabljajo davkoplačevalski denar, eh, v takih primerih eh, imamo v eh, Sloveniji tak sistem, da se organizira javna predstavitev, na kateri slovenski poslanci zastavljajo revizorjem eh, slovenskega računskega sodišča vprašanja, ki bi jih pravzaprav bilo potrebno zastaviti vlagi in tudi dopolnjevanje. Mislim, da je prisotno v tem smislu, da člani računskega sodišča pravzaprav eh, govorijo v vašem imenu in vi ste potem tisti, ki zastavljate vprašanja in ki na podlagi naših gotovitev zagotovite spremembe zakonodaje in spremembe postopkov, ki eh, določajo porabo davkoplačevalskega denarja. Če Torej, lahko najdemo nek eh, način dela, v katerem bodo poročila računskega sodišča podlaga za vaše delo, mislim, da bomo lahko naredili korak naprej. To je seveda tudi povezano z vprašanjem mojega odstopa v primeru, da ne bi dobil pozitivnega mnenja. Sem sem prišel zato, da bi se predstavil in pripričan sem, in to je tudi razlog, zakaj kandidiram za ta položaj, da uh, na podlagi moje uh, pretekle karijere ni razlogov, zakaj ne bi mogli učinkovito sodelovati. In zakaj vam kot eh, član računskega sodišča ne bi mogel pomagati pri uh, Eh, nadzoru nad tem, kako se porablja evropski davkoplačevalski denar. Imam bogate izkušnje in eh, mislim, da imamo vse predpogoje za učinkovit nadzor in za to, da da uh, vzpostavimo kulturo dobrega poslovodenja in upravljanja sredstev. V tem kontekstu pa seveda, če mi ne boste izrekli svojega zaupanja, bo tako sodelovanje zelo težko in zato seveda računam na vašo podporo. In pa še zadnji del vašega vprašanja, torej kar zadeva eh, kolegi 27 revizorjev ali kako drugo obliko delovanja. Mislim, da obstajajo težave in vsi vemo, da če je v prostoru več kot sedem oseb, je zelo težko voditi razpravo, ker se ljudje niti ne poslušajo. Torej, eh, ideja o tem, da bi imeli um, štiri zbore, v katerih bi izvedli um, neko predhodno zaslišanje, preden bi prišlo do razprave eh, na ravni celotnega, Eh, sodišča. To je morda korak v pravo smer, vendar pa nimam še dovolj informacij, da bi lahko sprejel končno sodbo. Bi pa rekel, da če se delo organizira na tak način, da imamo manjše skupine, uh, Eh, revizorjev in članov sodišča, ki eh, sodelujejo pri obravnavi in če se organizira nekakšno predhodno zaslišanje eh, v zvezi s poročili pred končno obravnavo, mislim, da bi to izboljšalo učinkovitost in uspešnost Evropskega računskega sodišča in mislim, da bi to prispevalo tudi k temu, da bi lahko člani računskega sodišča pri nadzoru eh, porabe sredstev delovali v interesu odbora za nadzor nad proračunom Evropskega parlamenta. Sí, gracias, eh, gracias por sus respuestas. Najlepša hvala za te odgovore. na podlagi vaših bogatih izkušenj eh, vidim, da ste imeli veliko opravka s Svetovno banko. Torej, nedvomno se zavedate, da je ena od težav, s katerimi se soočamo v našem odboru, nadzor nad evropskimi sredstvi ki so del programov sodelovanja z drugimi mednarodnimi institucijami, kot so naprimer eh, Organizacija Združenih narodov, Svetovna banka in tako dalje. Eh, zanima me, če imate kakšne ideje o tem, kako bi lahko bolje organizirali ta nadzor. In pa še na zadnje, ko sem vas vprašala uh, o, torej, v odgovoru na vprašanje o sodnih postopkih ste omenili svojo razvezo, torej svojo ločitev in. Mislim, da mora član računskega sodišča biti neoporečen e, z vseh vidikov. Of of international... Kar zadeva učinkovitost eh, sodelovanja z mednarodnimi organizacijami pri zagotavljanju pomoči. Eh, na podlagi svojih eh, šest oziroma sedem letnih izkušenj v Svetovni banki lahko rečem, da obstaja razlika med finančnimi institucijami in drugimi institucijami UZN. Naj vam dam primer kot uh, ekonomist pri Svetovni banki sem sodeloval v programih povojne obnove v Bosni in Hercegovini. In tam smo zelo dobro sodelovali tako z institucijami Evropske unije, uh, ampak imeli smo težave z drugimi institucijami. In Težava je, kadar eh, skupaj sodeluje veliko število institucij. Tam je zelo pomembno, da ima nekdo vodilno vlogo. In v povojni obnovi Bosne in Hercegovine je bila Svetovna banka tista, ki je prevzela vodilno vlogo. Leta 95 in 96 eh, smo izvajali pomembne programe in narekovali korake. In na podlagi teh uh, izkušenj uh, Eh, bi lahko torej, eh, razmišljal tudi o prihodnjem delu, vendar pa ne želim reči, da je vse, kar se počne na področju mednarodne pomoči, napačno. Kajti, če so finančne institucije upletene, morajo dobiti denar nazaj, potem, ko so ga dale in eh, Tukaj obstaja manevrski prostor za večji uspeh, ampak eh, če se denar kar tako razdaja, potem se seveda pojavljajo težave. Kar pa zadeva vprašanje eh, razkritja vseh eh, potencijalnih sporov. Jasno sem zapisal, da imam določene postopke, ki tečejo pred domačimi sedišči. E, torej nekdani vladni uradnik mi očita, da sem bil prestrug pri zastavljanju vprašanj v parlamentu leta 2007 e, in e, žal mi je, da so šele zdaj prišli do tega zaključka. Hvala lepa, gospod Andreasen. Thank you, chairman. Najlepša hvala. Gospod Cvikl, na podlagi vaših izkušenj vidim, da ste v obdobju od 2004 eh, do 2008 kot eh, predsednik Komisije za nadzor nad javnimi financami vodili tudi program sodelovanja z nacionalnim revizijskim uradom Združenega kraljestva. Moje vprašanje je, zakaj ste se odločili za sodelovanje z britanskim uradom in ne z Evropskim računskim sodiščem, ko gre za izmenjavo dobrih praks pri eh, nadzoru nad javnimi financami. Uh, In pa uh, moje druge vprašanje, če se poskušate um, uživeti v evropske eh, davkoplačevalce, ali mislite, da je izjava o zanesljivosti za leto 2008 dala davkoplačevalcem neko zadostilo, da so njihova sredstva bila ustrezno porabljena? Hvala. I, uh, Zakaj uh, urad Združenega kraljestva uh, v skladu z uh, postopki v obdobju tranzicije smo razpisali uh, javni razpis in uh, zaprosili smo uh, Eh, vrhovne revizijske institucije eh, vseh držav, ki so prišle v poštev za sodelovanje. Dobili smo ponudbe treh držav članic in razlog, zakaj smo se odločili za ponudbo Združenega kraljestva, je bila kakovost njihove ponudbe, pa seveda tudi cenovna raven in pa eh, zmožnost tega urada, da je omogočil neposreden stik in tudi to, da smo člani eh, takratnega odbora, ki sem mu predsedoval, in eh, člani eh, britanskega odbora dejansko sodelovali. Prišlo je do izmenjave študijskih obiskov. Dejansko smo opazovali eh, določene obravnave v britanskem parlamentu in naj povem, da v, na 12. in 16. strani v uh, eh, angliškem prevodu uh, pri, je prišlo do napake. Kratica PAC se uh, narobe tolmači, gre za Public Accounts Committee uh, iz Združenega kraljestva, torej dobro smo sodelovali in pridobili bogate izkušnje in na podlagi tega smo tudi sprejeli nov poslovnik za. Eh, slovensko komisijo in ta poslovnik omogoča članom te komisije, da delujejo nadstrankarsko, da torej ne glede na to, ali prihajajo z levice ali desnice, zastavljajo vprašanja vladnim uradnikom glede na informacije, eh, ki jim jih eh, zagotovi slovensko računsko sodišče. To je dobra praksa in to je tudi glavni element dopolnjevanja. Ali eh, je izjava zanesljivosti iz leta 2008 zadostna o tem, eh, seveda odloča vaš odbor, ne želim komentirati, ampak rekel bi, da metodologija in eh, še posebej odnos med ravnjo tveganja in količino preverjanja zagotavlja minimalne predpogoje za to, da eh, Evropsko računsko sodišče lahko izreče mnenje o proračunu. Vendar pa, kot eh, pri vseh vrhovnih revizijskih institucijah, obstaja manevrski prostor za izboljšave, v katero smer se bomo usmerili, pa je v veliki meri odvisno od razprave med Evropskim računskim sodiščem in med vašim odborom. Kajti konec koncev je Evropski parlament tisti, ki izvaja finančni nadzor v imenu evropskih davkoplačevalcev. In prizadevanja za eh, spremembo metodologije in za eh, razvoj dela pri posebnih eh, poročilih, eh, vse to eh, daje vedno boljšo sliko eh, o vas in tudi o tem, kako se porablja davkoplačevalski denar. Gospod Dajč. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, tagjelölt úr, két kérdésem lenne. Eh, az első az arra vonatkozik, hogy... Eh, Hvala lepa. Dve vprašanje imam za kandidata. Nažalost, nismo prejeli nobenih informacij v zvezi z določenimi vprašanji, ki smo jih zastavili v vprašalniku. Javno znano je, da je leta 2004 slovenski parlament odrekel podporo vaši kandidaturi za predsedstvo državnega računskega sodišča. Leve stranke so imele takrat večino v parlamentu, tako da očitno ni šlo za politične razloge, ampak za druge razloge, zaradi katerih so imeli težavo z vašo kandidaturo. Če je slovenski parlament menil, da niste primerni za to, da bi vodili nacionalno računsko sodišče, kako naj bi potem Evropski parlament potrdil vašo kandidaturo za računsko sodišče na evropski ravni? Še eno vprašanje imam, omenila ga je tudi uh, gospa Ajala Sender. Gre za nekaj popolnoma enostavnega. Namreč odbor za proračunski nadzor lahko zavrne podporo kandidaturi določene osebe. V tem primeru lahko kandidaturo umaknete ali ne. Pričakujem jasen odgovor na to. Če vas ne podpremo, boste umaknili vašo kandidaturo ali ne. Mislim, da ste se izmikali temu, da bi nam jasno odgovorili na to vprašanje. Zato bi od vas rad slišal odgovor da ali ne na vprašanje, ali bi odstopili od kandidature, če vas ne podpremo. Želimo jasen odgovor. Hvala. Much, uh... Najlepša hvala za obe vprašanje. Leta 2003, ob koncu leta 2003, sem bil kandidat za predsednika računskega sodišča. Na podlagi dela, ki sem ga opravil od leta 1998 do 2000, ko smo vzpostavili pregledno zakonodajo, sem bil v Sloveniji znan kot nekdo, ki deluje neodvisno, istočasno pa sem bil znan tudi kot oseba, ki jo je težko prepričati v nasprotno, če meni, da je nekaj prav. V obdobju 98 do 2000 sem bil državni sekretar v takratni levosredinski stranki. Tako da bi pričakovali, da bo leva sredina podprla mojo kandidaturo februarja 2004 s mojo kandidaturo za predsednika računskega sodišča. Zakaj tega niso storili, ne vem. Gre za tajno glasovanje in pri tajnem glasovanju mora biti zagotovljena absolutna večina vseh članov parlamenta. Pojavile so se govorice, da nisem oseba, ki bi lahko z njo manipulirale. Zato so rekli, dajmo mu devetletni mandat na levici, kaj ti leve stranke so varile, da bodo zmagali na volitvah. Očitno pa je, da mandata nisem dobil. Ista levo-sredinska vlada me je kasneje potem povabila da zasedam mesto ob gospodu Potočniku. Ukvarjal sem se s pomembnimi razvojnimi vprašanji za Slovenijo. Tako da ne bi rekel, da mi niso izrekli zaupanja v slovenskem parlamentu. Glasovanje za ministra je potekalo uspešno in so me podprli pri tem tajnem glasovanju, ko se je odločila o devetletnem mandatu, pa so stvari potekale nekoliko drugače. Na tajnem glasovanju je levica očitno rekla ne, desne stranke v slovenskem parlamentu so v letu 2007 in 2008 vodile tudi razpravo o tem. Danes pa sedim tu pred vami in se predstavljam kot neodvisna oseba. V svojih odgovorih v pisnih odgovorih ne morem zapisati da ali ne. Rekel sem, da bom prišel sem in vas skušal prepričati, da sem v času 20-letne kariere delal kot tehnokrat. Če to ni dovolj dobro, zato da me podprete, potem bo zelo težko ustrajati pri kandidaturi, če me ne podprete, kajti kasnejše sodelovanje v tem primeru ne bo uspešno in mogoče. Tako da, če me ne boste podprli, bom šel nazaj domov. Hvala. Hvala lepa, hvala lepa gospodu Cviklu. Sedaj pa prehajamo na predstavitev kandidatov za ponovno izvolitev. Čas je sedaj še bolj omejen, za vsakega kandidata imamo na voljo 20 minut. Najprej Kandidat, ki so ga imenovali češki organi, gospod Jan Kinšt. Gospod Braun pravi, da bomo vse predstavili naenkrat. Predstavljamo torej Jana Kinšta, Kersti Kaljulajt, estonsko kandidatko in Igorsa Ludboršta, latvijskega kandidata. traduzione, translate. Allora, dal momento, appunto, come ho detto poco... Že prej sem povedal, da gre za že znane člane Evropskega računskega sodišča. Naš odbor te kandidate pozna. Vseeno sprašujem vsakega kandidata, če vseeno želi podati kratko predstavitev v roku dveh minut, potem bom dal besedo poročevalki Ajali Sender. Kandidat Kenčt, bi povedali par besed v dveh minutah? Hvala lepa, gospod predsednik. V veliko čast mi je, da sem danes lahko tu. Hvala lepa, da ste mi izrekli zaupanje za ta drugi mandat. Kot veste iz odgovorov, ki sem jih poslal, sodišče so se pridružili pred šestimi leti. Na sodišču so me dodelili za področje zunanjega delovanja. Tu sem do sedaj delal. V času svojega mandata sem bil dvakrat odgovoren tudi za pripravo poročila o Evropskem razvojnem skladu. Prav tako sem delal na področju reviziji pri posebnih dejavnostih, pri reviziji pomoči. Pripravil sem tudi tri posebna poročila. Vesel sem, da so bila vsa tri posebna poročila dobro sprejeta. Sploh poročilo o evropski pomoči za zdravstveni sektor, za nevladne organizacije in še eno poročilo. Delal sem tudi na horizontalnih temah kot član upravnega odbora na sodišču. Trenutno sem tudi vodja skupine za zunanje delovanje. Prav tako sem deloval na področju priprave metodologije, sploh ko gre za revizijo proračuna, neposrednih pomoči in tako naprej. Toliko na kratko o moji poklicni poti, gospod predsednik. Sodeloval sem tudi s tem odborom, kot veste, in Vesel bom, če me boste podprli za naslednji mandat. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Sedaj pa kandidatka estonskih organov, gospa Kaljulajt. Hvala, gospod predsednik. Tudi sama sem zelo vesela, da se lahko po šestih letih pogovorimo o doseženih rezultatih. Šest let sem članica računskega sodišča. Vedno sem se ukvarjala s finančno revizijo na sodišču, najprej sem bila odgovorna za raziskave in notranje politike. Trenutno sem odgovorna za specifične ocene, ko gre za področje kohezije. Tako kot ostali kolegi sem tudi sama sodelovala v upravnem odboru računskega sodišča, tem odboru predsedovala dve leti. Zanima me tudi razvoj ITA-ja na sodišču, Namreč to nam danes precej pomaga pri delu. Sama sem pripravila dve posebni poročili za Galilejo in sklad za begunce. Vesela pa sem, da nas je Koko Bu podpiral pri teh posebnih poročilih, da ste podprli tudi naše ugotovitve in priporočila. Hvala lepa tudi za vse ravnotežene razprave, ki so s Koko Bujem potekale na te teme. Sem tudi članica revizijskega odbora pri Europolu. V tretjem letu svojega članstva sem mu tudi predsedovala eno leto. Sodelujem tudi pri peer review in samo ocenjevanju pri usmerjevalnem odboru, ki se ukvarja s tema dvima tedoma, temama. Poleg tega pa pripravljam tudi metodologijo na sodišču, zato da bi pripravili ustrezne centre za razmišljanje, tudi ko bo šlo za pripravo naslednjih ocen in revizij. Tu pa bo dobrodošel tudi vaš prispevek. Z veseljem bom odgovorila na vse vprašanje in upam, iskreno upam, da mi boste izrekli zaupanje tudi v prihodnosti. Hvala lepa, sedaj pa za dve minuti še gospod Ludborš, latvijski kandidat, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane članice in člani parlamenta. Najlepša hvala, da ste mi dali priložnost, da se danes pogovorim z vami, da nakratko predstavim, kaj sem počel v šestletnem mandatu, svojem prvem mandatu na sodišču. Bil sem zadolžen za bančna posojila, za najemanje in dajanje posojil. Odgovoren sem bil za deseto in enajsto poglavje pri letnem poročilu sodišča. Poleg tega sem pripravil eno mnenje sodišča. Nedavno pa sem z veseljem predstavil dve posebni poročili v usmerjevalnem odboru. Eno poročilo o komisiji in vodenju zakladništva in drugo o bančnih ukrepih. Pri horizontalnih temah sem od leta 2006 sodeloval kot član upravnega odbora, od leta 2008 sem vodil upravni odbor na sodišču, ki se ukvarja s številnimi temami. Mislim, da smo vsi trije, ki tu sedimo, člani upravnega odbora. Kaj trenutno počnem? pripravljam posebno poročilo, ki naslavlja zelo pomembno temo in sicer gre za podporo malim in srednje velikim podjetjem. Poleg tega pa sem tudi član delovne skupine na sodišču, ki se ukvarja s trenutno gospodarsko in finančno krizo. Tudi sam računam na vašo podporo pri drugem mandatu in upam, da mi boste izrekli to zaupanje. Najlepša hvala. Grazie. Allora, parola, hvala lepa, sedaj pa kolegica Ajala Sender, če ima kakšno vprašanje. Sí, gracias, hvala lepa. pri ponovni izvolitvi kandidatov je dobro to, da kandidate že poznamo, zato se bomo sredotočila predvsem na tiste stvari, ki so nam nekoliko manj znane. Zanima me predvsem prihodnja reforma računskega sodišča, ki naj bi pripomogla tudi k boljšemu sodelovanju. Gospoda Kinšta bi rada prosila, da nam nekoliko več pove z vidika same strukture sodelovanja. Naš odbor uporablja ne samo vaše revizije, ampak eh, tudi vaše nasvete, ko gre za določ reševanje določenih problemov. Na zunanjem delovanju smo izpostavili zelo pomemben problem, ki se nanaša na mednarodne organizacije. Zato me zanima, kako si vi predstavljate sodelovanje, kako bi izboljšali sodelovanje tudi s pomočjo evropskih sredstev? Nevladne organizacije. Govorili ste o tem, da bi bilo treba parlament tu dati možnosti za izvajanje večjega nadzora, tudi ko gre za zonanje delovanje, da bi se povezali z nevladnimi organizacijami, vendar se mi zdi, da obstaja tveganje, da se ne bomo uspeli dotakniti vseh tistih nevladnih organizacij, ki že delujejo na terenu. Če se ozremo v prihodnost, me zanima, kaj se bo zgodilo s temi nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju zunanjega delovanja Evropske unije. Te organizacije so trenutno nekako ogrožene, zato ker bomo s svojim nadzorom pravzaprav ukinili njihovo delo. Lahko nadaljujem z vprašanji. Gospa Kaljulajt. Mislim, da vam bomo lahko zaploskali kar stoje. Imam pa nekaj vprašanj ki se nanašajo na sodelovanje med odborom in sodiščem. V peer review je v poglavju o samo ocenjevanju omenjena tudi reforma. Zanima me, kaj se bo zgodilo z nadzorom nad revizorji. To je predvideno v okviru reforme. Namreč mi naj bi imeli možnost nadzorovati člane računskega sodišča. Zato me zanima, kako bi lahko po vašem mnenju še izboljšali ta nadzor nad revizorji. Kako bi lahko bolje nadzirali tudi delovanje računskega sodišča. Še nekaj v zvezi z izjavo o zanesljivosti bi rada poudarila. Ko gre za proračune, večletne proračune, ki se nanašajo tudi na dve finančni perspektive ali prehajajo z ene na drugo finančno perspektivo, me zanima, ali lahko državljanom predstavite bolj celostno podobo, ne da se osredotočate samo na eno leto, ki je bilo morda katastrofalno, ampak da bi se raje osredotočili na celoten ciklus. Gospoda Ludborša pa bi rada vprašala sledeče. V upravnem odboru, ki je za nas zelo pomemben partner, ko pripravljamo razrešnico, bi lahko stvari izboljšali. Zato me zanima, kaj bi vi predlagali za to, da se izboljša učinkovitost računskega sodišča. Potem pa še nekaj v zvezi z eh, gospodarsko krizo. Države članice in vse institucije so zahtevale, da se stvari poenostavijo mislim, da bi morali izkoristiti to gospodarsko krizo za to, da izpostavimo potrebo potem, da se zadeve in postopki poenostavijo. Predvsem upravni postopki morajo biti bolj enostavni, pri tem pa ne smemo ogroziti nadzora nad izdatki in nad porabo proračuna. Zanima me, kakšne so vaše zamisli v zvezi s tem. Govorili smo o 2020, kaj vi menite o tem? Gospod Kenšt. Hvala, gospod predsednik. Naj se najprej dotakne mednarodnih organizacij. Evropska komisija je preko mednarodnih organizacij dodelila ogromno denarja. To je ta kanal, ki se uporablja v primerih, ko sta vključena Svetovna banka in Združeni narodi. Naprimer, ko se pomaga državam, ki so izšle iz krize, ko se jim nudi monetarna pomoč in tako naprej. Nedavno smo objavili poročilo Združeni narodi 1, United Nations 1. Komisija mora imeti na voljo dovolj zagotovili, da je res smotrno posredovati denar preko mednarodnih organizacij, da je pri to vrstnem delovanju več prednosti kot pomankljivosti. Evropa je bila pogosto precej kritična do to vrstnega financiranja. Kar pa zadeva revizijo nove finančne uredbe, kot veste, je predlagana tudi možnost, da naj komisija vodi skrbniške sklade. Komisija je tista, ki naj bi združevala posamezna finančna sredstva, jih potem namensko dodelila. V trenutni situaciji pa bi bile možne tudi druge rešitve. Komisija je trenutno največji darovalec denarja, vendar ga slabo nadzoruje, tako da bi morali verjetno ta denar posredovati v skrbniški sklad večjih donatorjev. To pa naj bi nadzorovala komisija. Še nekaj zelo pomembno in občutljivo pri sodelovanju z mednarodnimi organizacijami. To je morda tudi razlog, zakaj bi komisija sama morala voditi te sklade. Gre namreč za dostop do dokumentov tako komisije kot računskega sodišča. Poskrbeti je treba tudi za ustrezno izvajanje FAFA sporazumov, kar zadeva nevladne organizacije kot veste, smo opravili revizijo pri dveh vidikih. Prvo, kako komisija uspe vključiti nevladne organizacije kot partnerje v strategije za razvoj in sodelovanje. Ta cilj je zapisan v številnih dokumentih komisije, vendar kot veste, smo bili precej kritični do tega, zato ker se stvari ne izvajajo. Drugi vidik, ki je manj kritičen, pa je upravljanje nevladnih organizacij strani komisije. Podali smo tudi nekaj priporočil, kako bi lahko nevladnim organizacijam pomagali pri uporabi in izvajanju potem pomoči Evropske komisije, naprimer v obliki izobraževanja, usposabljanja in tako naprej. v zvezi z IAS. E eh, tu bomo poskušali najti nove partnerje tudi za razvojno pomoč. V državah skušamo najprej vzpostaviti stabilno politično situacijo, kajti to je edino jamstvo, da bo zagotovljena tudi kontinuiteta pri politiki. Trenutne razprave v okviru ESS-a še potekajo. Kolikor vem, bo komisija še vedno odgovorna za pripravo in izvedbo konkretnih programov pomoči. Mislim, da s tem ne bomo škodili delovanju nevladnih organizacij pri razvoju. Hvala. Gospa Kaljulaj, iz peer reviewa in ocene je bilo jasno razvidno, da mora računsko sodišče zauzeti bolj vidno mesto, biti bolj učinkovito. V posebnih poročilih se tudi zahteva veliko večja učinkovitost sodišča. Res je, da je treba izboljšati komunikacijo, tako notranjo kot zunanjo. Vendar je ocena revizorja verodostojna samo, če revizor deluje na pregleden način. To pa pomeni, da morata revideranec in revizor sodelovati, odkrito sodelovati. Poleg tega je treba upoštevati nacionalne izjave, z področja kohezije, evropska pravila za kohezijske izdatke. To je treba podati do konca decembra. Vsi revizijski organi se morajo med seboj dogovoriti o metodologiji. Sodišče ima precej izkušen z revizijo evropskega proračuna, treba poštevati veljavne standarde. Ne moremo nikomor usiliti svoje metodologije, vendar če je naša metodologija razumna, pravična in pregledna, jo bodo tudi drugi sprejeli. Mislim, da je to najboljši način, kako izboljšati delo sodišča. Potem pa vprašanje večletnega načrtovanja, kako prepričati državljane, da se zadeve na področju kohezije rešujejo. Ne vem, ali smo že v tej fazi, da lahko stvari pojasnimo, ker ne vemo, kakšni so problemi. Leta 2004, ko smo govorili o koheziji, smo ugotovili, da obstajajo napake, tudi ko se prerasporajajo sredstva. Upravni organi morajo skrbeti tudi za ta proces. Sodišče lahko šele kasneje opravi revizijo tistega, kar je ostalo po izvedbi projekta. Če pa omenjamo spremembe v novem programu, kolikor vem, so začrtani novi roki tudi za revizijo in za kasnejša izplačila. Komisija je opravila lastno finančno revizijo in pri začetnih plačilih se pojavlja veliko manj napak kot v prejšnjem programskem obdobju. Bolje je, da prvi pritečemo v cilj, kot da počakamo na druge. Večina plačil pa bi še vedno lahko vsebovala določene napake. Res je, da so se stvari izboljšale, vendar moramo poskrbeti večjo preglednost. Vprašanje je, kaj počne komisija, kaj lahko storijo države članice, kaj lahko stori računsko sodišče dobro je imeti tristranska srečanja zato, da se državam članicam zagotovi, da delamo najbolje, kot lahko. Pri revizijah je res prišlo do določenih napak, tudi pri samih rezultatih, vendar se mi zdi, da nam s tem poročila samo pomagajo pri slikanju celotne slike. Kohezija bo ostala nespremenjena v prihodni finančni strategiji. Ne smemo reševati samo problemov finančnega upravljanja, temveč je treba upoštevati tudi kazalnik kohezijske politike. Hvala. Gospod Ludbors. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsednik. Kar zadeva prihodnje delo pravnega odbora, naj povem, da je v strategiji računskega sodišča za leto 2009-2012 zapisano, da moramo doseči kar nekaj ciljev in sicer, da maksimiramo svoj eh, uspešnost in za doseganje ciljev uporabimo vse razpoložljive vire. Mislim, da je to tesno povezano tudi z drugim delom in sicer s tem, da V okviru pravnega odbora sodišče skuša pripraviti določene široko zasnovane politike, IT politike, politike človeških verov. Če si ogledamo samo področje kadrovanja, tu je treba poiskati načine, kako izboljšati motivacijo zaposlenih. Pri tem je pomembna mobilnost zaposlenih. Obstaja rotacija med revizori, ki delajo na enem področju, po šestih do osmih letih jih premaknemo na drugo področje. Pri tem se upoštevajo tudi posebni primeri. Če pride do posebnih primerov, se lahko področje zamenja. Svet ministrov je, verjetno veste, nedavno sprejel nova postopkovna pravila. Na sodišču smo zadnje obdobje predvsej delali na izvedbenih pravilih. Ta pravila vsebujejo dve pomembni spremembi oziroma novosti. Sodišče bo začelo delati v senatih. S 1. junijem letos naj bi uveljavili to novo strukturo, vendar je tu treba ustrezno ravnotežiti z drugim delom in sicer s tem, da bomo vzpostavili okrepljen upravni odbor. Okrepljen zato, ker bo predsednik sodišča tudi predsednik upravnega odbora. takrat bodo tudi vsi posamezni senati postali člani tega odbora. Tudi sodišče je institucija, ki se spreminja. Določene pomankljivosti smo že ugotovili. Manjka nam 56 revizorjev, 32 smo jih še uspeli najti, tudi zahvaljujoč pomoči. Proračunski organi so nam povedali, da v luči trenutne finančne krize ne bo enostavno zapolniti teh mest, zato skušamo zaposlene prerasporediti z revizijskih na nerevizijske funkcije pri tem uporabljamo tudi interna sredstva. Na sodišču smo spostavili tudi delovno skupino, sam sem eden od treh članov te skupine. Skupina se ukvarja s številnimi vprašanji. Naj na kratko omenim samo nekaj teh tem, naprimer Evropski načrt za oživitev gospodarstva, ki predvideva večjo porabo sredstev na določenih področjih, večji napredek na drugih področjih. To bo seveda privedlo do novih tveganj. To so namreč področja, ki smo jih opredelili kot problematična. Poleg tega gledamo tudi plačilno bilanco. Tri države članice trenutno obravnavamo. Gre za članice, ki niso del evroobmočja, Mačarska, Romunija in Latvija. Poleg tega preučujemo možnost, da bi vzpostavili večjo usklajenost s plačilnimi bilancami. Obstaja tudi regulativni okvir, ki smo ga zaradi trenutne krize spremenili. Vsaj tri od štirih nadzornih organov bodo pridobili nove pristojnosti. Komisija je. Sodišču predlagalo, da bo nadziralo proračune teh ostalih treh organov, nadzornih organov, zato se sprašujem, če ne bi bilo smiselno sodišču podeliti širši mandat, da bi lahko storili tako kot pri centralni banki, kjer skušamo pridobiti veliko večjo učinkovitost. Skratka, preučujemo različne možnosti. Omenili ste tudi poenostavitev. Mislim, da mi ni treba podarjati, da je zamisel o poenostavitvi izdatkov iz evropskega proračuna dobra stvar. Že v zadnjih dveh letnih poročilih smo to omenjali. Če si pogledate tudi trenuten osnutek resolucije o razrešnici, ki jo je pripravil vaš odbor, boste ugotovili, da se skupni kmetijski izdatki, kohezija in interne politike največkrat omenjajo. vsi na enak način gledamo na to vprašanje, se pa moramo zavedati tega, da poenostavitev ne bo absolutna. Zato bi rad to priložnost izkoristil in vas spomnil na to, da smo v prejšnjih poročilih, že v letu 2007, opredelili določene teme z področja kmetijske politike. Tu je vedno težko predvideti rezultate. Res je, da smo prejeli kar nekaj pomoči iz evropskih skladov za kmete, za železniška podjetja in tako naprej. To je vse. Hvala. Grazie, Hvala lepa, gospod Andreasen. Thank you, chairman. Hvala lepa, gospod predsednik. Za gospoda Kinšta. Med svojimi cili za prihodnost ste omenili, da želite prispevati k povečanju učinkovitosti pri pripravi poročil in da želite izboljšati sodelovanje z vrhovnim revizijskim organom držav članic, zato da bi revidirali upravljanje z skupnimi sredstvi. Ali si želite letnih izjav ali pa želite razdeliti delo med vami in temi nacionalnimi revizijskimi organi? Za gospod Kaljulajt. Glede na to, da ste kar nekaj časa bili odgovorni za področje, kjer je raven napak precejšna, vas sprašujem, ali lahko razložite, kaj se dogaja s primeri posredovanimi Olafu in ali nam lahko poveste, ali bi pospešitev obravnave primerov posredovanih Olafu preprečila, da bi prišlo do nadaljnih nepravilnosti in ali bi to pomenilo tudi pospešitev izterjave sredstev, ki so bila nenamensko porabljena. Za gospoda Ludborsa. V svojem življenjepisu in ciljih ste napisali, da nameravate, da želite pospešiti in izboljšati samo izjavo zanesljivosti. Nam lahko poveste, kako bi to naredili? Hvala lepa, prosim, da ste kratki v svojih odgovorih. Ja. Hvala lepa. Vprašanje glede sodelovanja z nacionalnimi organi. Če smem citirati enega od kolegov, izbiramo lahko dvoje, tekmovanje ali sodelovanje. Mi se nedvomno zauzemamo za drugo možnost, torej sodelovanje z vrhovnimi revizijskimi organi. Imamo pobudo štirih držav glede priprave nacionalnih deklaracij oziroma revidiranja teh nacionalnih deklaracij oziroma izjav. Mi smo si pogledali področje revizije in pristop teh štirih držav in moramo reči, da se pristopi razlikujejo. V luči tega cilja sodelovanja je Evropsko računsko sodišče dalo pobudo za ustanovitev skupnih delovnih skupin pri reviziji skladnosti, ki je povezana z izjavo DAS, pa tudi kar zadeva revizijo smotrnosti poslovanja. Ta delovna skupina je sedaj pri koncu svojega dela. Cilj je, da bi poenotili način revidiranja sredstev, ki so v skupnem upravljanju. Še pomembneje pa je, kako bomo sodelovali z državami članicami pri skupnih koordiniranih revizijah ob sodelovanju z nacionalnimi organi. Torej, gre za tiste, ki so že dali svoj nacionalni certifikat, plus tistimi državami, ki so bile zainteresirane, gre za Dansko, Nizozemsko in Češko. To so države, ki so pristale na uporabo teh novih standardov za skupno revizijo sredstev v skupnem upravljanju in upamo, da bo končni rezultat ta, da se bomo lahko bolj zanesli na to, kar drugi naredijo. Gre skratka za neko pilotno nalogo, ki pa jo želimo potem replicirati tudi pri drugih institucijah, želimo pokazati z dobrim zgledom, da se da, potem pa želimo razširiti družino revizijskih inštitucij, ki bodo uporabljale to uh, metodologijo, tako da se bomo lahko zanesli na rezultate drug drugega. Ko se revizori vračajo z misij, poteka najprej sestanek, kjer je govora o ugotovitvah. In tam se tudi ugotavlja, ali je treba o čem poročati Olafu. Potem se pošle dopis. Seveda, prej kot ukrepamo, bolje je. Po drugi strani pa zelo pogosto revidiramo izplačila, ki so potekala pred letom oziroma revidiramo projekte, ki so se začeli že pred leti. To nikakor ni najbolj učinkovit način, kako zajeziti goljofije. Države članice četrtletno poročajo, komisijo o težavah, na katere so naletele in o primerih, ki so pripeljali do goljufije oziroma bi utegnili pripeljati do goljufije. Zdi se mi, da je treba vse ugotovitve čim bolj učinkovito posredovati komisiji. Zelo pomembno je, da Olaf opravi svoje delo tudi v luči izterjave sredstev. Večina izterjav se nanaša na projekte, kjer ni bilo goljofije, ampak je prišlo samo do napak. Ampak v vsakem primeru je treba ukrepati čim hitreje. Gospod Ludbors. Uh, uh, uh, Glede morebitne izboljšave izjav DAS. Na podlagi sedanjega pristopa skušamo vsako leto pogledati vsak posamezni izdatek oziroma izdatke za posamezno področje v povezavi z izvrševanjem evropskega proračuna. Potem pa imamo skupine, ki pokrivajo vsako področje politike. Moj predlog bi torej bil, da opravimo prestrukturiranje z ustrezno oceno, zato da bi morda iz skupne kmetijske politike izuzeli razvoj podeželja, ki si zasluži posebno pozornost. To pa bi seveda pomenilo, da bi morali povečati druge skupine politik. Recimo, morali bi nekatere politike premestiti iz enega področja na druga. Ampak kot rečeno, to se naredi na podlagi tega, da trenutno vsako leto previramo vsako področje politike. Gospod Liberacki. Hvala lepa, gospod predsednik sem že drugič član odbora Kokobu, ne bom postavil vprašanja, pač pa želim podati svojo oceno. Tu se sedaj pogovarjamo s kandidati za člane Evropskega računskega sodišča. Tisto, kar bi rad poudaril kot nekdani poročevalec za Evropski razvojni sklad, za program Galileo, za strukturne sklade. Namreč z gospodom Kinštom, z gospod Kaljulajt smo sodelovali in moje izkušnje so naslednje. Kandidata sta bila zelo pripravljena sodelovati v prejšnjem mandatu. Oprostite, V tej fazi postavljamo samo vprašanja, ocena sledi kasneje. Ta čas sedaj je namenjen samo vprašanjem, ne pa ocenam kandidatov. Torej, če imate kako vprašanje, sicer gremo naprej. To ja vobec tega počakam do faze ocen, že bi čas oščenjiť. No, potem bom pa počakal in kasneje podal svojo oceno. Hvala lepa, gospod Dojč. Tisztelt elnök úr, eh, tisztelt számövő asszony, urak! Eh. Hvala lepa. Spoštovani kandidati. Slišali smo, kaj so nam povedali novi kandidati. Vse smo spraševali bolj ali manj iste stvari in vas bi tudi vse tri vprašal eno in sicer naslednje kako gledate na sodelovanje med Evropskim računskim sodiščem in OLAFom in zanima me, kakšno je vaše strokovno stališče glede predlagane eksternalizacije OLAFa. Kakšno je vaše mnenje glede ustanovitve urada Evropskega toživca?

recimo, kadar pride do suma kaznivega dejanja ali goljufije, da je bil denar pomenjen nenamensko, potem seveda Evropsko računsko sodišče posreduje primer Olafu in po določenem času potem dobimo informacijo, kakšni so bili rezultati. Drug način sodelovanja, ki je po mojem mnenju enako pomemben, pa je ta, da na ravni revizijskih skupin ohranjamo stike z zaposlenimi na OLAF-u. Recimo v naši revizijski skupini jih enkrat letno povabimo in izmenjamo izkušnje glede novih primerov goljufi. To potem tudi pomaga našim revizorjem, da so bolje pripravljeni na obravnavanje primerov, kjer bi utegnilo iti tudi za goljofijo. Imamo pa tudi stalno mrežo sodelovanja, kar zadeva zunanje delovanje. Glede eksternalizacije OLAF-a. ne vem, če se Evropsko rečinsko sodišče vključuje v to razpravo. Moje osebno stališče je naslednje. Olaf je trenutno del Evropske komisije. Ne vem, če ravno trpi zaradi eh, premajhne neodvisnosti. In če to drži, je potem vprašanje, zakaj je sploh potrebna eksternalizacija. In to bi verjetno moral razložiti tisti, ki je to predlagal, kakšna je dodana vrednost takega izuzetja Olafa. Do sedaj moram reči, da nisem opazil, da bi Olaf imel težave z tega vidika. Ima pa Olaf težave po drugi strani in sicer zaradi 27 različnih pravosodnih sistemov, tako da ni zelo enostavno, da primer pripeljemo tako daleč, da se ugotovi, da mora nekdo recimo za zapahe. Kar pa zadeva urad Evropskega toživca, mislim, da to podobno predvideva tudi Lizbonska pogodba. Enako vprašanje ste mi postavili pred šestimi leti in moram reči, da sem že takrat povedal, da je mno moje mnenje v zvezi s tem pozitivno. Gospa Kaljulajt, uh, tudi sama sem odgovarjala na to vprašanje pred šestimi leti in takrat rekla, da je po mojem dobro, da imamo evropskega tuživca, zdaj pa tudi pogodba šla v to smer, tako da je sedaj to stvar razprave. Morda, če smem dodati, vprašanje neodvisnosti je pomembno. Eksternalizacija bi nedvomno pomagala tudi glede javnega mnenja, kako um, gleda javno mnenje na to. Sicer se pa strinjam z gospodom Kinštom. Hvala, gospod Ludbors. Hvala lepa glede sodelovanja z Olafom v prihodnje. Se strinjam s kolegoma. Tudi v primeru, da bi Olaf bil izuzet oziroma da bi postal samostojen, ne vidim možnosti, da bi prihajalo do napetosti med nami in Olafom, kajti naše delo je pravzaprav nekakšen input za delo Olafa. Glede vašega vprašanja, glede ohranitve sedanjega načina dela, da ali ne. Moram reči, da tukaj nimam preferenc in pričakujem, da bo komisar Barozo izpolnil svojo obljubo, ki jo je dal. Sam osebno nimam mm, zelo decidiranega mnenja glede tega. Argument, da bi Olaf bil izven komisije, je nedvomno ta, kako zunanja javnost gleda na Olaf. To je morda razlog, zakaj bi morda Olaf lahko bil izven komisije. In ne nazadnje še vaše vprašanje glede urada Evropskega tužilca. Kolikor vem, je o tem govora v pogodbi v delu o delovanju Evropske unije in moram reči, da sem videl osnutek resolucije o razrešnici in slišati je, da je, da vlada precejšna naklonjenost temu. Gospod Odi. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti za sodelovanje v prejšnjem mandatu. Gospodu Ludboržsu. Slišali smo, da manjka 20 revizorjev. Pogosto slišimo, da obstajajo težave z viri. Če pride do takih primerov, lepo prosim, stopite v stik z nami, ker ne moremo od vas zahtevati, da opravljate delo, potem vam pa ne damo sredstev. Glede rokov, gospod predsednik, če vam komisija do 31. marca predloži vse podatke ali lahko do 31. junija naslednje leto pripravite svoje poročilo, ker se mi zdi, da so trenutno roki predolgi. Zdi se mi, da niste dali vseh zagotovil glede vseh transakcij. Sodišče je sicer dalo svoje mnenje, ni pa podalo zagotovil glede transakcij, ki se skrivajo za tem. Za same transakcije smo imeli občutek, da ni bilo neke splošne izjave, da skar pa zahteva nova pogodba. Gospod Kinšt, če se dotaknem teh vprašanj, najprej glede rokov. Iskreno, moram povedati, da je računsko sodišče pripravljeno pogovarjati se o spremembah časovnice, ampak po šestletnih izkušnjah, zlasti na področju revidiranja DAS, moram reči, da je zelo težko ugotoviti, kje bi se dalo skrajšati te roke. Bojim se, da če bi bili tu preveč strogi, bi to lahko kompromitiralo kakovost eh, revizij in mnen, ki vam jih posredujemo. Mi namreč moramo spoštovati nekatere primere, recimo pri vzorčenju. Zadnji vzorci morajo biti vzeti iz transakcij, ki so potekale konec leta. Mi opravljamo revizije v 27 državah Ampak mi moramo povsod spoštovati notranje postopke oziroma postopke notranje kakovosti. In včasih nas tudi komisija popravi, če mi ocenimo nekaj kot napako, potem pa dobimo recimo dokaze in lahko popravimo naše mnenje. Zato se mi zdi, da če pridemo sredi novembra pred, nas, pred vas se mi zdi, da je to dokaj realen rok, da lahko rečemo, recimo, da je spoštovana meja 11 odstotkov napak. Torej, na podlagi svojih šestletnih izkušenj lahko rečem, da je prostor za skrajševanje te časovnice precej omejen. Naj nadaljujem z drugim vprašanjem ali v zvezi z DAS. Ja, prav imate dva različna pristopa, imamo dve različni mnenji. Mi zagotavljamo eno mnenje glede zanosljivosti računov, kar zadeva zakonitost in pravilnost, pa tudi zagotovimo mm, naše mnenje za vsako področje. Menim, da je to transparentno. Proračun Evropske komisije je zelo specifičen, je zelo edinstven, zajema različne vrste izdatkov, različne vrste upravljanja in tudi različne vrste tveganja. In morda se vam kot poslancem zdi bolj transparentno, če imamo eno izjavo, da glede zakonitosti in pravilnosti vsega skupaj da se pomeša izobraževanje, zunanje delovanje, kmetijstvo in tako dalje. Kot rečeno, mi vam skušamo zagotoviti čim bolj transparentno mnenje glede posameznih skupin, glede posameznih sklopov izdatkov, lahko pa razmišljamo o tem, ali so ti sklopi, ki jih zdaj revidiramo, dovolj uravnoteženi ali bi bilo tukaj potrebno neko prestrukturiranje ampak ne zdi se mi dobro, da bi podali eno samo splošno izjavo. To je moja osebno mnenje. You, Hvala, gospod predsednik. Samo nekaj datumov glede kohezije. Zadnje transakcije so običajno vidne v računovodskem sistemu do 15. januarja. In veliko več kot ena dvanajstina izdatkov se dogodi decembra. Če želimo revidirati tudi te izdatke, ki se seveda skušajo na hitro izpeljati decembra, potem moramo upoštevati tudi izplačila meseca decembra. Če bi mi naš vzorec premaknili na prejšnje mesece, bi to povzročilo težave. Mi lahko 15. januarja dobimo zadnje vzorce in potem država članica nima šest tednov, čeprav ponavadi pristanejo na štiri tedne, pa smo že sredi februarja. Revizija poteka tri tedne, morda to lahko skrajšamo na dva in potem poročamo državam članicam in komisiji. Pa še vedno pridemo na sredino marca in države članice imajo 8 tednov za odgovore in šele takrat lahko začnemo potem s tem tripartitnim sistemom, ki smo ga vzpostavili. Tako da ne vem, kako bi lahko skrajšali roke, lahko bi se znašli v postopku, ki ga že poznamo iz preteklosti, tako imenovani kontradiktorni postopek tukaj v Kokobuju. Dejstvo je, da tukaj gre za tehnične postopke, vključno z prevajanjem, kar ni majhna naloga. Bojim se, da se tega ne bi dalo naredilo. Potem tudi poročanje o napakah strani držav članic. Tudi to vas, lahko pride do vas šele v decembru, torej eno leto plus še dodaten čas morda lahko razmišljamo o tem, kako bi se dalo to razpravo premakniti naprej. Mislim, da tega ne bomo razrešili danes. Mislim, da bi potrebovali veliko delovno skupino, ki bi to lahko razrešila, če bi o tem bilo potrebno pogovarjati se. Glede neke splošne izjave DAS. Mislim, da bi na določeni točki lahko prišli do situacije, ko, bodo, ko bo stopnja napak dovolj nizka povsod na vseh področjih in potem bi morda lahko rekli, da je pravilnost in zakonitost ustrezna, če recimo dosežemo zadovoljivo pomembnost napak na vseh področjih. Ampak trenutno je stopnja napak povsod še zelo visoka in ne vidim, kako bi lahko bilo posredovano mnenje drugačno. Zato v tem trenutku se mi zdi, da da je pravzaprav očitno, kakšno je naše splošno mnenje glede zakonitosti in pravilnosti. Ampak, če pridemo do drugačne stopnje pomembnosti napak, potem se lahko o tem pogovarjamo. Kot gospod Ludborš. Uh, uh, glede vaše prve pripombe, seveda zelo korisno bi bilo, če bi nam parlament lahko tukaj dal konkretne predloge. Proračunski postopek za leto 2011 predvideva tripartitni sestanek vi, komisija in svet. Gotovo bi nam lahko tudi vi pomagali, da bi dobili ustrezno število kadrov, ki jih potrebujemo. Glede časovnice, razumem, kaj vas skrbi in razumem, da želite naše poročilo čim prej, ampak kot sta povedala kolega pred menoj, Tudi po mojem mnenju bi to šlo samo na račun kakovosti. Mi to lahko naredimo hitreje, ampak kakovost bi potem utegnila biti nižja. In ne vem, kaj je bolje. Ali je bolje, da nam date več časa, da svoje delo pravimo tako, kot je treba? Morda pa bi lahko namesto novembra, recimo, prišli pred vas oktobra, ne vem, če bi to bilo koristno, ampak čez poletje se mi zdi, da ne bi bilo izvedljivo, da bi izvajali enake postopke in pri tem zagotovili enako kakovost. Glede neke splošne izjave, da se mi zdi, da imate absolutno prav, ko pravite, da v letnih poročilih nimamo neke splošne ocene, da se. Moje strokovno mnenje je, da ne pomešamo jabolk in hrušk in da ne zmečemo vsega v isti koš. Pri napakah gre za zelo različne napake po naravi, glede upravljanja, tako da se mi zdi, da sedanji sistem, ki ga imamo s specifičnimi ocenami, predstavlja dovolj dobro rešitev seveda lahko kasneje vidimo, kako lahko tudi revidiranje nacionalnih izjav igra pomembno vlogo. Če se bo to zgodilo, pa ne mislim, da se bo zgodilo prehitro, potem bi morda lahko začeli razmišljati o tem, kako lahko delamo drugače. Gospod Udi, zelo nakratko, ker je čas se že iztekel. Zelo nakratko, gospod predsednik. Poglejte si določbe pogodbe. V pogodbi piše, da mora računsko sodišče podati dve potrdili o računih in o transakcijah. Res je, da je treba ohraniti vse, kar ste počeli do sedaj, vendar do sedaj niste podali enotnega mnenja o transakcijah. Ne gre tu za neko politično zamisel poslancem, ampak to piše v pogodbi. Eh. Hvala lepa. Zahvaljujemo se vsem trem kandidatom. Sedaj bomo nadaljevali za zaprtimi vrati za oceno in glasovanjem. Hvala lepa.